opozicije, vodje političnih skupin, poslanke in poslanci, člani Evropske komisije. Velik privilegij in tudi čast je, da lahko ponovno spregovorim v parlamentu. Ko sem bila tu v januarju, sem končala svoj govor s tem, da sem rekla, da je gospodarska kriza Evropsko unijo postavila na preizkušnjo. In To je zaznamovalo naše predsedstvo. Bila je kriza, največja kriza v zgodovini Evropske unije. E, globina te krize in tudi izziva, potem vse, s čimer se je so, soočala naša Evropska unija, to tega nismo smeli podceniti. To sem povedala že na začetku našega predsedovanja, da ne sicer s tem nisem hotela zmanjšati pričakovanj za evropsko dan, za dansko predsedstvo, ampak hotela sem povedati, zakaj gre, ko poskuša Evropska unija najti izhod iz te krize. V zadnjih mesecih je EU bila eh, prisiljena sprejeti kritične odločitve za prihodnost, za naslednja leta in za naslednja desetletja. To ni enostavna naloga. V uniji, ki je zelo raznolika, ki je velika in tudi zelo kompleksna, vendar voditelji po vsej Evropi nikoli ne smejo izgubiti iz oči, izpred oči tega, kar je bistvo. Gre za ekonomske temelje, za prihodno blaginjo, za uh, pričakovanja in za upe naših otrok, ki uh, so v nevarnosti, torej vihar še ni minil in še vedno so pred nami veliki izzivi, ki so med seboj povezani. In prvi kancler zahodne Nemčije Konrad Adenauer nekoč rekel, enotnost Evrope je bil sen nekaterih, posta, postal je up številnih in danes je to nujnost in potreba za vse nas. Te besede niso bile nikoli tako pravilne, kot so danes. Evropska unija je to, kar vsi potrebujemo. Kot predstavniki evropskih inštitucij čutimo in imamo obveznost, dožnost, da najdemo rešitve, ki, s katerimi bo možen napredek Evropske unije in to dolgujemo tudi našim državljankam in državljanom. Ko sem bila januarja tu, sem um, ponosno izjavila, da sem po srcu evropejka v zadnjih šestih mesecih, me je to samo potrdilo v svojem prepričanju v Evropski parlament. Verjamem v, v Evropske inštitucije, in tudi v našo skupno odgovornost. Če, če želimo zagotoviti solidarnost, rast in blaginjo, moramo to iskati skupaj s skupnimi rešitvami za skupne probleme. In to je to, kar je naše predsedstvo eh, želilo zagotoviti in sicer, da zagotovi rast, solidarnost in blaginjo vse skupaj hoteli smo dokazati, da Evropska unija še deluje in da je v stanju dati ustrezne odgovore za naše državljanke in državljane. In pri tem smo, nas je navdihovalo to, kar vsi vemo, 19, kar je Adenauer 1950 rekel in sicer je rekel, Evrope ne bomo eh, vzpostavili naenkrat po enem načrtu, temveč Evropo bomo zgradili eh, korak za korakom na temelju solidarnosti. Robert Schuman je to rekel. In evropska zgodovina, evropsko povezovanje mu je dalo prav. Mislim, da je eh, resnica v Šumanovih besedah in sicer Evropska unija je eh, zgrajena iz eh, gradnikov solidarnosti. Nekateri ti kamni so bili veliki, nekateri manjši, ampak eh, vedno bolj smo okrepili eh, povezanost in solidarnost. In to je bistvo naše unije, po mojem mnenju. In to smo poskušali doseči. In sicer, da eh, delamo pet za petjo, da eh, povečamo to povezanost. Eh, eh vzdržno gospodarstvo, zelena ekonomija, uh, varna Evropa. To so bile prioritete danskega predsedstva, vendar prioritete brez oprijemljivih rezultatov so prazne besede. In mislim, da je Evropa bila tudi uspešna v zadnjih letih. Uh, sporazum za rast in uh, delovna mesta, ki smo ga sprejeli, je zelo lepo dopolnilo program danskega predsedstva. To sicer ne rešuje vseh evropskih problemov, ampak to je luč v temi za številne evropejce in evropejke, ki čutijo hude posledice ekonomske krize, za tiste, ki nimajo dela, tiste, ki nimajo priložnosti, tiste, ki imajo šibke perspektive. Eh, tudi vse eh, mladi, ki so v velikih težavah, smo nakazali pot eh, v prihodnost. In Prizadevamo si za rast in za nova delovna mesta v Evropi. To je naš stalni cilj, ampak s tem se naše delo ne konča. Moramo eh, skrbeti za to, da vse ne bo ostala samo črka na papirju, temveč da bomo to udenjanili v praksi. Komisijo države članice moramo, ob, eh, moramo eh, prisiliti, da se bo vse to pretvorilo v konkretna dejanja. Prvič v zgodovini Evropske unije ne moremo eh, eh, reči, da bo prihodna generacija imela večje, boljše perspektive kot to, kar smo uživali mi. In to nam nalaga veliko odgovornost za življenjske pogoje naših eh, ljudi in tudi gospodarstva. In to je bila ena od prednostnih nalog danskega predsedstva. Želim povdariti nekaj konkretnih točk iz našega delovnega programa. Eh, dansko predsedstvo si je prizadevalo za eh, ukrepe na področju raziskovalne dejavnosti, infrastrukture in notranjega trga. In to smo eh, predvsem povezano tudi z ustvarjanjem delovnih mest. Zelo sem vesela, da nam je uspelo doseči zgodovinski eh, kompromis o reformi patentov. Po več kot 30 letih pogajanj bi to lahko pomenilo eh, drastično znižanje stroškov za podjetja po Evropi prihranke, ki jih lahko uporabijo za ustvarjanje delovnih mest. Um, sicer Torej upam, da kot so zakonodajalci, da nam bo uspelo, da bo ta reforma patentov res postala realnost, ker bo to pomagalo našim podjetjem. Potem eh, reforma eh, tarif za gostovanje. Eh, eh, torej pri telefonih. Tudi to bo seveda pomagalo predvsem državljankam in državljanom in prispevalo k rasti. Potem eh, uredba sistema o standardizaciji, eh, kar bo posodobilo notranji trg, potem eh, trg, eh, oziroma kapital, te, eh, sklade tveganega, kap, tveganega kapitala, kar naj bi omogočilo dostop. Eh, do tega denarja evropskim podjetjem in to je seveda tudi pomemben korak za rast v Evropski uniji. Vemo, da je enotni trg eden največjih dosežkov Evropske unije in da bi lahko izkoristili potencial, ga moramo še naprej reformirati in posodabljati. Drugi glavni cilj našega predsedstva je bil bolj odgovorna Evropa fiskalna konsolidacija in davčna disciplina sta bistvenega pomena, če se želimo uh, boriti proti krizi, s katero se soočamo. Eh, in tu smo dosegli tudi pomembne rezultate in sicer dvojček, ki bo omogočil eh, večji nadzor v Evropski uniji in v euroobmočju in strožja skupna pravila bodo seveda spodbodila tudi države članice, da bodo poskusile odpraviti velika ravnovesja. Daleč smo prišli in eh, sem za hitro sprejetje in dogovor med eh, parlamentom in svetom v času, času ciprskega predsedstva. Potem kapitalske zahteve Evropske banke, eh, o tem smo se dogovorili prejšnji teden, torej eh, kapitalske zahteve, kajti to bo zmanjšalo tveganja morebitnih prihodnih finančnih kriz. To, kar se je zgodilo 2008, se ne sme ponoviti. Potem Eh, eh, prizadevali smo se za strukturne reforme. Eh, dokončanje prvega evropskega semestra je odločilen korak eh, tja proti bolj odgovorni Evropi. Vsi ti rezultati bodo pomagali povečati zaupanje v evropski finančni sistem in ne dvomim o tem, da bodo ti ukrepi za večji nadzor vodili tudi do večje eh, proračunske discipline in zelo smo eh, hitro dodelali, da pa enostavimo naslednji eh, proračun, tako da bo pomagal eh, zagotoviti rast v Evropski uniji. In prejšnji teden v Evropskem svetu smo dosegli pri tem pomemben napredek. Tudi tu se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu za konstruktivno sodelovanje pri tej temi. Eh, trdno smo prepričani, da moramo več sredstev, Eh, nameniti izobraževanju, raziskavam energetske učinkovitosti in zeleni ekonomiji. In to mora biti eh, perspektiva za EU torej ukrepe, ki bodo spodbudili rast in delovna mesta. To je bila neka vrste mantra v zadnjih šestih mesecih in z veseljem lahko ugotovim, da je svet prejšnji teden temu namenil veliko pozornost in velik, dal velik povdarek. Prehod na zeleno ekonomijo je bila ena od glavnih političnih prioritet danskega predsedstva. To vam je znano in zelo pozdravljam dogovor o direktivi o energetski učinkovitosti. Tudi to je pomemben rezultat, ki je zahteval veliko fleksibilnosti, potrpljenja in trdega dela na vseh stranih. In želim se zahvaliti vsem tu, ki so sodelovali pri dosegi tega pomembnega koraka, da smo mm, dobili ta menik. Torej, ta direktiva je ključnega pomena v naših prizadevanjih, da pre oblikujemo Evropo v konkurenčno ekonomijo z nizkimi izpusti CO2 in eh, ki zagotavlja tudi energetsko eh, zanesljivo preskrbo z energijo. 100 eh, tisoč novih delovnih mest bo nastalo s pomočjo te direktive in razen tega bo EU lažje dosegla eh, cilj 20 odstotkega znižanja emisij 2. Eh, CO2 do leta 2020. Mislim, da je to odličen rezultat. Želim poudariti, eh, da cenim visoke ambicije in tudi pripravljenost Evropskega parlamenta eh, doseči, eh, sprejeti ustrezne korake na poti k eh, zeleni ekonomiji. Kajti to eh, bo še kako pomembno tudi v naslednjih letih. Eh, seveda potrebujemo dinamično, odgovorno in zeleno Evropo, ampak potrebujemo tudi varno Evropo. Dansko predsedstvo je doseglo veliko opremljivih rezultatov na tem področju eh, Srbiji smo zagotovili eh, status kandidatka, kandidatke in razen tega smo odprli pogajanja z Črnogoro in to naj bi vodilo k stabilizaciji Zahodnega Balkana. Razen tega smo dosegli dogovor o bistvenih elementih azilnega paketa, eh, gre za očinkovitost pravice in tudi bolj eh, poenotene po postopke v državah članicah. Gospe in gospodje, Skupaj z Evropskim parlamentom in s komisijo nam je uspelo eh, opraviti veliko pomembnega dela. In danes me veseli, da lahko ugotovim, da smo dosegli pomembne dogovore samo zaradi konstruktivnega sodelovanja vas tu v Evropskem parlamentu, Evropske komisije in seveda držav članic. Dosežki danskega predsedstva so tudi dosežki Evropskega parlamenta, tako jaz to vidim. Vsi igramo svojo vlogo pri realizaciji velikega potencijala skupnostne metode. Imamo različne odgovornosti, pristojnosti in včasih se razhajajo naši interesi. Svet in Evropski parlament ne bosta imela vedno enakih pogledov na vse potem vroče razprave o mehanizmu eh, šengenske evalvacije je bil tak primer. Vendar dobila sem, torej pogajanja v zadnjih mesecih so bila v znamenju fleksibilnosti, pripravljenosti najti skupne rešitve in kar je najbolj pomembno, eh, močne močnega zavedanja tega, da moramo delati predvsem v korist državljank in državljanov. Tako bomo eh, duh našega sodelovanja krepili korak za korakom in ko poskušamo Evropo, Evropi zagotoviti prihodno blaginjo in rast, nas pri tem vodi predvsem vizija družbe, ki jo želimo ustvariti. To je to, kar dela tako posebno Evropsko unijo in, ki, in zaradi česar je naš socialni model tako en, enkraten. In to je naša gospodarstva naredilo uspešne desetletja in zato se moramo boriti, da se ohrani in nadalje razvija tudi v prihodnosti. Torej Evropa bo išla iz te krize, ampak to ne sme pomeniti, da se bomo Eh, da bomo opustili naš socialni model, model nasprotno. Ta naš model moramo prepeljati skozi krizo s temeljnimi modeli, ki jih imamo in to je solidarnost, varnostne mreže in enake možnosti za vse. Eh, težke odločitve, ki jih moramo sprejeti danes in jutri, naj ne bi pomenile, da odstopamo od solidarnosti. Nasprotno, to delamo, da bi ščitili naš življenski slog, naš evropski socialni model, naše vrednote. In to bomo delali tudi naprej. Edina eh, pot za to je okrepljeno sodelovanje med nami vsemi. Odgovor na skupne izzive je več Evrope, ne manj Evrope. In to je bil, bilo vodilno načelo danskega predsedovanja v zadnjih šestih mesecih. Najlepša hvala. Vielen Dank, Frau Thorning Schmidt. Najlepša hvala, gospod Thorning Schmidt. Sedaj pa bo spregovoril v imenu komisije gospod Barozo. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod premijajka, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Želel bi se zahvaliti gospe Hele Thorning Schmidt in kolegu za zelo zanimivo predsedovanje. Naslov predsedovanje je bil Evropa na delu. Ampak lahko bi rekli, da ste bili predsedstvo na delu, ki je delalo za to, da se zagotovi stabilnost v Evropi v teh težkih časih. Zlasti vam čestitam, gospod premijeka, za vašo osebno zauzetost, za konkurenčnost, za rast in za zeleno agendo. Vaša država, Danska, predstavlja velik navdih za vse nas v Evropi in celo na svetu. Rezultati se v veliki meri izražajo in odražajo tudi v zaključkih Evropskega sveta. Govorili smo o rezultatih sestanka Evropskega sveta in zato bom osredotočil zdaj samo nekaj konkretnih vprašanj. Naj začnem kar z gospodarstvom. Skoraj smo zaključili z drugim evropskim semestrom. Poglobljeno delo je potekalo na pobudo komisije in na predlog komisije. Zadovoljen sem um, s konsenzom, ki je išel iz tega. Vendar pa tega dela ne moramo ločevati od naše agende za gospodarsko rast. Kot je komisija jasno povedala, lahko dosežemo rast samo s kombinacijo strukturnih reform in ciljnih naložb kompakt oziroma pakt za rast je zdaj pokazal, da utira pot za odločene ukrepe za rast. Zlasti hitra in konstruktiven način eh, predloga za pilotni projekt za telekomunikacije in energetiko se mi zdi, da je bilo res dobro pobuda bo spodbudila naložbe v infrastrukturo na evropski ravni. Cenim pa tudi prizadevanje za doseganje dogovora o svežnju dveh zakonodajnih ukrepov za okrepitev gospodarskega nadzora, pa tudi finančnega nadzora. To so pomembni elementi fiskalne pogodbe. Zato pozdravljam splošni pristop na svetu. In upam, da bo parlament skupaj s ciprskim predsedstvom dosegal dogovor do konca letošnjega leta. Pomemben je tudi napredek dosežen na področju gospodarstva in finančnih storitev, zlasti ko gre za trg izvedenih eh, vrednostnih papirjev in enotno plačilno območje v Evropi. Tudi svežen, kar zadeva bonitetne agencije in kapitalske naložbe je pomemben. Žal pa določeni predlogi niso bili deležni soglasja vseh držav članic. Zato pozivam k sodelovanju vseh držav članic, ki se želijo pridružiti tej pobudi. To so pomembni koraki naprej. V zadnjih mesecih in tednih smo videli, da tako ZDA kot Evropa, vključno z velikimi bančnimi institucijami, ki so začele to bančno krizo, še niso bile izbrisane iz bančnega trga. Ne smemo dopustiti manipulacije trga in moramo zaustaviti to prakso enkrat za vselej. Podpora davkoplačevalcev je nujna in zato je potreben, potrebno dati nek delež nazaj družbi. Gospod predsednik poslanke in poslanci. Glede zelo težkih pogajanj, glede energetske učinkovitosti, upam, da bomo dosegli naš cilj 20 odstotnega znižanja porabe energije do leta 2020. In menim, da je to v skladu pr s prvotnim predlogom komisije. Pozdravljamo dosedanje dosežke, vendar pa je treba še nadalje delati na tem področju. Dogovor o tako imenovanem roamingu 3, o gostovanju, toplo pozdravljam. To bo koristilo potrošnikom. Ta uredba začne veljati s 1. julijem letošnjega leta in na ta način bomo zavarovali naše potrošnike pred šokantnimi računi, ki jih ne pričakujejo. Evropa bi morali biti globalni akter pri postavljanju standardov. Splošni pristopi, ki jih je dosegel svet, naprimer pri direktivi o tveganem kapitalu in o socialnem podjetništvu in o alternativnem reševanju sporov, so se pokazali za dobro podlago za doseganje dogovora s Evropskim parlamentom. Pri poklicnih kvalifikacijah pa si želimo še nekaj več napredka. Seveda pa se bo delo še nadaljevalo. Razprava o Evropskem parlamentu pa poteka že desetletja. Dosege, dosežen je bil kompromis med eh, glavnimi oziroma med eh, tistimi državami članicami, ki jih to najbolj zadeva in to se ne odmika veliko od prvotnega predloga komisije. To je težek dosije in hvala danskemu predsedstvu za vaša prizadevanja pri tem. Komisija pa je izrazila pridržke pri tem predlogu. Zato bo zdaj potrebna ponovna ocena med tremi institucijami in pripravljeni smo sodelovati z vami pri tem. Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Pomembna stvar pri tem evropskem semestru je tudi večletni finančni okvir. Pogajalska skrinja oziroma škatla, ki jo je pripravilo dansko predsedstvo, zagotavlja možnost za boljša pogajanja tudi pod ciprskim predsedstvom in upamo, da bomo dosegli dogovor do konca letošnjega leta. Na koncu naj povem, da se komisija v celoti zaveda institucionalnih pooblastil posameznih inštitucij. Med pripravo tega Evropskega sveta smo ustrajali pri teh pooblastilih, tudi ko so se pisali zaključki. Razprave so zdaj v zaključni fazi, ko gre za to pogajalsko skrinjo. Vendar pa nekateri elementi po našem mnenju še manjkajo. Seveda priznavamo, da je bilo narejenega že veliko dela, vendar pa mora komisija še naprej braniti svoje predloge tudi pri prihajajočem predsedstvu. Evropski proračun je bistveni instrument za doseganje trajnostne rasti in za oblikovanje novih delovnih mest. Zelo vesel sem tudi, da smo se uspeli dogovoriti o novi finančni uredbi. Zato se zahvaljujem vsem, ki so tesno sodelovali s komisijo pripravi tega. Pogajanja so bila dolga in če bomo sprejeli to finančno uredbo do konca letošnjega leta, bomo omogočili vzpostavitev finančnega okvira v vseh zadevnih institucijah. Upam, da boste svet in parlament v podpori komisije dosegla dogovor do konca letošnjega leta. Evropska unija mora poslati sporočila in do konca tega desetletja moramo imeti močan proračun za kohezijo in za solidarnost in pokazati moramo, da smo sposobni sprejeti težko odločitve v težkih časih. Na področju pravosodja in notranjih zadev smo videli precejšen napredek. Tukaj imamo svežen o azilu, uredba Dublin 2 in potekajo pogajanja o postopkih za azil in tudi o uredbi o vizah. Tega pa ne moremo reči za en pomemben dosje in sicer gre za vprašanje pravne podlage in za naravo šengenskega sistema ocenjevanja. To je zelo občutljivo vprašanje, tega se vsi zavedamo in želimo rešitve, ki bodo delovale v praksi. Zato menimo, tako kot ta parlament, da potrebujemo ta šengenski ocenjevalni mehanizem z močno evropsko razsežnostjo. Med vlado, medvladni sistem ocenjevanja med enakimi no, po našem mnenju ne deluje. To bi predstavljalo le omejeno dodano vrednost v praksi. Ne nazadnje, z Lizbonsko pogodbo smo dosegli, da je prosti pretok ljudi stvar nas vseh. Zato si bomo prizadevali za boljšo rešitev. Gospod predsednik, gospa premijajka, poglejmo si še zunanjo dimenzijo in razsežnost. Ta mora predstavljati Evropo napram svetu. In prizadevati si moramo tudi preko tega za trajnostno rast. Cilji pa žal niso bili v celoti doseženi. Evropa mora pri pogajanjih ostati predana in jasno predstavljati svoja stališča. Zlasti pozdravljam zelo dobro sodelovanje med komisijo in danskim predsedstvom svetu, tako premijejka Tonin Schmidt in sam sva bila prisotna na vrhu v Riju. Brez evropskega voditeljstva ne bi dosegli tega bistvenega napredka, ki smo ga dosegli. Zelena rast je zdaj izredno sprejeta v mednarodni skupnosti kot nujni del naše agende za trajnostni razvoj. Spoštovani spoštovane. Lahko rečemo, da smo v zadnjih šestih mesecih danskega predsedovanja dosegli velike korake naprej in velik napredek. Še predobro pa se zavedamo, kako težka je situacija in koliko moramo še doseči v času, ki je pred nami. Tako da res pozivam vse, da se nam pridružite pri doseganju skupnih rešitev in pri soočanju z novimi izzivi. Hvala. Hvala, gospod predsednik komisije za Evropsko ljudsko strango. Bo sedaj spregovoril gospod Karins. Godajmais priekšstādātāji kungs, cienījumā premjerministrs kungs, komisāra kungs. Gospod predsjednik, gospa predsjednica vlade, gospod predsjednik komisije. U situaciji krize kakršno imamo, moramo združiti vse moči za to, da skušamo to krizo razrešiti in vse postranske zadeve pustiti ob strani. Kot dobro vemo, v zadnjih šestih mesecih tisk in vsi glavni govori govorijo predvsem o finančni krizi. In uh, dansko predsedstvo se je zelo močno osredotočalo na ta vprašanja, puščalo ob strani pa druga, pa čeprav so bila ta tudi za nas pomembna. Treba pa je povedati, da je bila Danska v svoji vlogi zelo pogumna in da se je vendarle znala osredotočiti na najpomembnejše probleme in iskala rešitve tudi za druge težave. Zato želim poudariti, pri tem predvsem vprašanje energetike. Ko govorimo o naših interesih za prihodnost, je seveda pomembno vzpostavljati neko skupno energetsko politiko, zato da bi zagotovili varnost energetske oskrbe, čisto energijo in da bi zmanjšali tudi našo odvisnost od uvožene energije. In eh, to je področje, na katerem je dansko predsedstvo zelo učinkovito delalo. Sprijelo je odločitve, o katerih bomo tudi mi glasovali decembra letos in sicer v zvezi z, s sporazumi o energiji s tretjimi državami. Na tem področju je dansko predsedstvo naletelo na precejšnje Um, precejšnji odpor v drugih državah članicah, ki niso želeli sprejeti te zakonodaje. In zahvaljujoč danskemu predsedstvu smo prišli do kompromisa, o katerem se bo parlament moral izreči meseca decembra. To je pomemben korak naprej k skupni energetski politiki. Zato se res zahvaljujem danskemu predsedstvu, ki se ni usredotočalo samo na vprašanje reševanja krize, ampak tudi na druga vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Karin. Sedaj pa za skupino socialistov in demokratov, gospod Svoboda. Ja, hvala, gospod predsednik, gospa predsednica vlade. Prisrčna hvala za vaše predsedovanje in predvsem najlepša hvala Za seznam nalog, ki ste ga prebrali danes, videli smo, da je to zelo impresiven seznam in to tudi rad priznam. Seveda je dansko predsedstvo bilo v senci dveh dejavnikov, ki sta oteževala delo gospodarska kriza in zelo vesel sem, da smo pri zadnjem srečanju na vrhu, eh, da nam je uspelo storiti nekaj pozitivnih korakov tja v smer rasti in to je absolutno potrebno za premagovanje krize in potem seveda tudi dejavnost Evropskega sveta. Direktiva o patentih, omenili ste Evropski patent. Drži, ta Evropski parlament se je leta in leta boril za Evropski eh, patent eh, eh, in premagati eh, eh, to, kar je motilo nekatere države članice. Oziroma nekaterim državam članicam je uspelo dober pre, proizvod nekako iznakaziti. Um, velika, združeno kraljestvo vedno kritizira tri sedeže. Eh, Evropskega parlamenta, zdaj pa se zauzema za tri sedeže za Evropski parlament. To je linija, ki je popolnoma neusklajena in sedaj vidimo, zakaj gre nekaterim vladam v resnici. In pri proračunu je bilo podobno, spet se je vmešaval Evropski svet in hvala Bogu je uspelo uh, to rešiti v pogajanjih med svetom in danskim predsedstvom. Evropski svet, in to bom povedal gospodu Rompaju, ne se briga za to, za kar se mora brigati, ne za podrobno zakonodajo. To ni naloga Evropskega sveta, temveč to je eh, nekaj, kar se mora zgoditi skupaj z Evropskim parlamentom. In eno točko želim posebej povdariti in sicer direktivo energetski učinkovitosti. Ne gre samo za direktivo, gre za držo, gre za usmeritev. Uh, kolegu Tjomesu, Briti Thompson in vsem ostalim se zahvaljujem, da so se tako trdo borili. Mi smo hoteli še več, tudi vi ste hoteli še več, ampak spet so bile nekatere države, ki so zavirale in ki so preprečile, da bi storili velik korak naprej. Ampak upam, tudi na vašo podporo kot država članica v prihodnje, da nam bo uspel ta preobrat v energetiki, da nam bo uspelo ustvariti na sto tisoče, mogoče celo milijone delovnih mest. Vsi govorimo o tem, kje je delo, kje so delovna mesta, da je premalo dela. Dela nikoli ni premalo, predvsem, če se osredotočimo na energetski preobrat, če se osredotočimo na zelenitev uh, ekonomije in če želimo zmanjšati. Uh, eh, odvisnost od uvoza plina in nafte. In mislim, da nam je že veliko uspelo. Sedaj nekatere države, ki se še upirajo, upam, da bodo uvidele, da moramo imeti v prihodni, z, prihodnosti zavezujoče predpise, kar zadeva energetsko učinkovitost. In ob koncu vam želim čestitati k eh, vašemu ministru za evropske zadeve. On je storil zelo veliko, da je evropsko predsedstvo bilo uspešno. Gospod Vamen, vam bi se želel osebno zahvaliti. Bili ste dober zgled za to, kako je možno delovati evropsko in vendar braniti interese svoje države članice. Če eh, se lahko dansko predsedstvo ponaša z velikimi uspehi, je to predvsem tudi vaša zasluga, gospod Vamen. Hvala, gospod Svoboda, sedaj pa za skupino liberalcev, graf Lambsdorff. Ja, Hvala, gospod predsednik, gospa predsednica sveta, gospod predsednik komisije. Veliko smo slišali o tem, da je Evropska hiša sestavljena iz gradnikov solidarnosti, vendar vsaka hiša mora uh, imeti solidne temelje, trdne temelje. In to je bila, se mi zdi, Eh, glavna linija zadnjih šestih mesecih. Povezava med solidnostjo in solidarnostjo, ampak pravzaprav bi si želel, da bi več povedali tudi o tej trdnosti, o solidnosti in da bi rekli, kako bi premagali situacijo, v kateri smo. Eh, Dožniška kriza, ki zaradi katere trpi tudi valuta. Omenili ste dvojček, to dejansko sodi v vaše predsedstvo. Pri teh dveh ukrepih smo zahtevali kot Evropski parlament eh, sklad za odkup dolgov. Mislim, da potrebujemo. Eh, Drzen korak. Sklepi sveta prejšnjega tedna puščajo odprta določena vprašanja. Gospod Svoboda je omenil tudi pakt za rast. Vem, da je to vam zelo pri srcu. Uh, Špigl je to imenoval kot veliko prevaro. 50 do 55 milijard ne bi prišli iz strukturnih skladov, to priznava tudi eh, gospod Han, da ne ve, kako se pride do teh številk. Ne vem, ali je to res solidno in ali se res s tem eh, vzbuja zaupanje med državljankami in državljani. Odgovornost in nadzor sodita skupaj, to je odločino. Ja, hočemo sprostiti sile za rast, hočemo evropski patent in tudi tu dajem prav evropskem eh, gospodu Svobodi absurdno je, kar je sklenil svet in sicer eno sodišče s trimi sedeži, London, Pariz in München. Očitno države članice niso v stanju pri temi, ki je tako pomembna za inovacije, priti do pametnih sklepov. Imam pa tudi vprašanje. E, člen 127.6 e, pogodbe. Na osnovi tega člena naj bi sedaj oblikovali nov bančni nadzor. Jaz mislim, da imamo Evropsko bančno agencijo sedaj ali imamo spet bančni nadzor z dvema sedežema ali boste to dve različni organizacije. Kako si svet to uh, predstavlja? Proliferacija sedežev za različne organizacije je nekaj, uh, kar bo naletelo na velike težave v tem Evropskem parlamentu in zato boste težko dobili podporo. Ampak hvala za, vašo pod, uh, za vašo pred, vaše predsedovanje. Bili ste uspešni na številnih točkah, nismo minus Schengen, to je uh, rana vašega predsedstva, ampak na vsak način nadaljno sodelovanje in um, Srbijo Črnogoro je prav gotovo pomembno. Sedaj pa gospod Kombindic zelene. Gospod predsednik, gospa predsednica, predstavljajmo si, da bi enkrat predsednik ali predsednik komisije po šestih mesecih se pojavil tukaj in rekel, no, vsi veste, kaj smo naredili. Naredili smo veliko pomembnega na področju energije, ampak sedaj vam bom pa povedal, kaj je to blokiralo. Namreč problem, ki ga imamo vsi, tukaj, vsi mi tukaj, ni v tem, da imamo nek projekt, ampak v tem, da še vedno ne razumemo, zakaj ga nismo mogli uresničiti. Govorili ste o direktivi o energetski učinkovitosti, vendar prosim, ne lažimo, dve državi sta to blokirali, kolegi gospoda Lambsdorfa, eh, gospod minister iz Nemčije ter Poljska. Torej, morali bi enkrat že razpravljati o tem, kako naj deblokiramo Evropo, ker se, če se gremo tukaj teater, ne da bi povedali po pravici, kako to deluje in kaj to blokira, potem pač dobro veste tudi vi, da odločitve, ki jih sprijemamo, niso na višini, ki si jo želimo in ki jo potrebujemo. Direktiva o energiji je nekaj dobrega, vendar vsi vemo, da ni zadostna, pa to ni vaša napaka to krivda je v nedelovanju Evrope. Ko govorimo o patentih, to točno vemo, da so stvari absurdne. Enkrat za vselej bi že morali razumeti in javno mnenje bi moralo to razumeti, da ne gre samo. Tudi to moramo vedeti, ne gre samo za to, kaj mi govorimo tukaj, ampak gre za to, kaj javno mnenje lahko razume, kadar gospod Cameron vsem deli nauke in v bistvu preprečuje, da se Evropa razvija. Uh, Evropsko javno mnenje bi moralo na primeru patentov razumeti, zakaj sploh gre. Pa še druge take primere imamo. Naprimer, primer Schengna je jasen primer. Torej, če ponovno postavljamo vprašanje odprtja in zapiranja meja na nacionalno raven. To pomeni konec ideje Evrope. In vsi ministri za notranje zadeve so za to odgovorni. In zato recimo Bobu Bob javno mnenje mora razumeti, zakaj gre. Potem. Govorite tudi o vključevanju Srbije in Črne gore. Da, ampak še enkrat zmeraj znova pozabljamo Sarajevo, pozabljamo na Bosno. In danes je edina država, ki še nima evropske perspektive, tista, ki je bila žrtev nacionalizmov na Balkanu in to je Bosna. In mislim, da eh, to, da se tukaj samo govorimo o mm, Srbiji, ni dovolj dobro, dokler ne najdemo rešitve tudi za Bosno. Sam bom imel še naprej slab občutek v zvezi s tem. Hvala. Sedaj pa za evropske konzervativce, gospod Kelenen. Hvala lepa, gospod predsednik. Dvoje sem želel narediti danes. Najprej, najprej generalnemu sekretarju parlamenta zaželeti vse najboljše za rasni dan. Zagotovo je presrečen, da lahko posluša nas na svoj rasni dan. In druga stvar, ki je še pomembnejša, je, da se zahvalim danskemu predsedstvu in njihovim uradnikom in ministrom in vsem, s katerimi smo sodelovali za sodelovanje v zadnjih šestih mesecev. Vi ste socialistka, jaz konzervativec in zato bi se verjetno ne strinjala pri številnih straneh. Vseeno pa je praktično z danskega predsedstva name v zadnjih šestih mesecih naredila velik vtis. Vašemu predsedstvu je treba čestitati zlasti zato, da ste pokopali davek na finančne transakcije, ki bi škodovala številnim finančnim centrom v Evropi in tudi običajnim davkoplačevalcem in investitorjem. Vaše administracije treba se zahvaliti tudi za ponovno odpiranje pogajanj o direktivi o nosečih ženskah. Čeprav menim, da temu ne bi smeli pripisati velikega pomena. In hvala tudi, da se prizadevate za omejevanje proračuna na ravni Evropske unije. Na številnih političnih področjih nam lahko date lekcijo o odgovornostih, eh, če se boste odločili vrniti v ta parlament. Glede šengenskega ocenevalnega sistema in spora v zvezi s tem, tukaj imate moje simpatije. Svet je to sicer sprejel in to je, gre za svet, ki ga, kot je povedal gospod Don, sestavljajo v glavnem um, predstavniki ELS-a. No, ob vsem tem lahko rečemo, da je bilo dansko sodelovanje med predsedovanjem s tem parlamentom zelo dobro. Veliko krat ste tukaj sedeli, vsak dan ste poslušali naše kritike in pripombe in mislim, da ste bili res zelo vljudni in dosledni pri svojem delu. Zagotovo vas čaka lepa prihodnost. Mislim, da lahko celoti zaključimo, da je bilo dansko predsedstvo pozitivno. Hvala lepa, gospod Kellenen. Za skupino GUE, gospod Sendergaard. Tak, formen. Eh, lani je dansko predsedstvo dalo naslednjo obljubo da bo vrnilo rast in povečalo zaposlovanje da je to treba zagotoviti tako kratkoročno kot dolgoročno to je bil citat zdaj je prišel čas za oceno in lahko rečemo da kratkoročno ta obljuba ni bila izpolnjena prav nasprotno Včeraj smo prejeli nove številke o brezposelnosti in to je katastrofa. Nikoli prej v zgodovini Evrope ni bilo toliko ljudi brezposelnih. Ta katastrofa je delno tudi rezultat danskih ukrepov oziroma ukrepov, ki jih je podpiralo dansko predsedstvo. Poglejmo si Irsko. Zaradi davčnega oziroma fiskalnega pakta bodo primorani zmanjšati proračun in to močno, skoraj dve tretjini eh, proračuna za izobraževalni sektor. Ta pak za rast in delovna mesta, ki ga je Evropski svet sprejel v petek, ne ublaži posledice teh omejitev. Gre le za obliž na zlom. Danes je številka brezposobnost največja v naši zgodovini. Mislim pa, da nimamo konkretnih ciljev glede tega, koliko je treba zmanjšati stopnjo brezposobnosti in to ni sprejemljivo. Ko sem govoril na začetku danskega predsedstva, sem povedal, da potrebujemo več delovnih mest in ne zmanjševanje števila delovnih mest, zato da se izboljša naša blaginja. Dansko predsedstvo pa mora zdaj pokazati, ali je bil, bilo del rešitve ali del problema. Danes moramo žal ugotoviti, da dansko predsedstvo na tem področju ni predstavljalo dela rešitve. Hvala. Sedaj pa za skupino EFD, gospod Mesešn. Hvala lepa. Gospa Hele Torning-Schmidt, Uspelo vam je. Nihče še ni prodal toliko in vse je potem spustil iz rok. Vi ste sprejeli finančni pakt, rekli ste, da boste Evropa na delu, odpravili ste mejne kontrole, podprli ste kmetijske podpore in plačila. Vi ste rekli, da boste del neizvoljene elite. In potem ste ukinili danski referendum in spustili tudi evropski patent. Vse to se je končala kot kakšna žajfnica. Vaš slogan je bil Evropa na delu, ampak od leta 1997 pa vse do danes nismo imeli tako slabih števil glede brezposelnih. Evro ni kot Titanik le samo zaradi ledene gore. Ne, revni državljani Evrope zdaj plavajo po morju in čakajo, da jih bodo rešili. Vse, kar ste vi rešili, pa je vaš nagrobni kamen, na katerem bo vse to pisalo in lahko vas je sram, da vam ni uspelo. Veliko ljudi je reklo, da niso bili presenečeni, da ni bilo nobene vizije v danskem predsedstvu, celo vaši socialistični prijatelji. In realno gledano, to ni bilo navadno pravo predsedstvo. To je bil najdaljši intervju za neko delovno mesto, nek razgovor za zaposlitev vendar pa menim, da ne boste ponovno izvoljeni za premijajko Danske. Verjetno pa tudi nimate ambicij, da bi postali predsednica Evropske komisije. Kako se lahko vrnete med kolege v Evropski uniji? Skrbeti vas mora, saj to je ženska, ki bo, lahko, ki bo naredila vse, da dobi tisto, kar želi. In to se je večkrat pokazalo v zadnjih šestih mesecih. Mislim, da govorim v imenu vseh dancev, ko pravim, draga Hele Toning Schmidt, vrnite se v Evropsko unijo in nam vrnite Dansko. Hvala. Mane, mane damno. Gospe in gospodje. So, habt ihr euch wieder beruhigt? No, ste se spet pomirili? Še ne. Moram vprašati gospoda Miser Šmida. Gospod kolega Rode vam želi postaviti vprašanje ali sprejmate vprašanje, prosim. Hvala lepa. Morten Messerschmidt se je res presegel in mislil sem, da to sploh ni več mogoče, od zadnjič. Mogoče bi se moral pogledati ogledalo, ko pravi sram vas bodi, kajti tak govor ga res ni bil vreden. Imam pa vprašanje glede patentov za vas. Skrbi vas, da je to spuščeno zdaj, ampak mislim, da je Mr. Smith tisti, ki želi referendum o patentih na Danskem. Zdaj pa pravi, da naj ne bi imeli patentnega sodišča. Zanima me, kaj bi vi rekli vsem ljudem v različnih podjetjih, ki, se, ki že 30 let prosijo za skupni evropski patent, zato da bi bilo to veliko lažje za evropska podjetja, da pridobijo patente, se bi to povečalo konkurenčnost. Hvala lepa, gospod predsednik. In hvala vam za vprašanje. Najprej vprašanje glede referendumov res verjamem v referendume. Nismo se strinjali na zadnjem referendumu, tako da zdaj ni čudno, da imamo v danski ustavi tudi možnost referenduma za, o patentih. Dansko združenje o patentih je zastavilo vprašanje o izbiri sodišča in da se lahko zagovarja nek patent pred katerim koli nacionalnim sodiščem. Če pa bomo imeli centralni organ, centralno sodišče, imamo problem. Lahko je to v korist multinacionalkam, ampak ne majhnim in srednjim velikim podjetjem. Hvala. Gospod Fanda, stop za skupino samostojnih poslancev. Hvala lepa. 2012 sta od nutu in je teke van falende unij. Falende... Govorimo o začetku drugega semestra 2012, ki poteka v znamenju izgube evropskih, zaupanja evropskih državljanov, izgube vire v evropske sanje, ki so se razblinile. Vse kaže na Neuspeh držav članic v kontekstu solidarnosti in številni evropski državljani so zelo presenečeni zaradi težen, ki smo jim sedaj priča. Če se bodo te nadaljevale, se moramo res vprašati, kaj sploh še bo z nami in če, ali bomo sploh še tukaj. Veliko glasov slišimo, ki se zauzemajo za to, da bi evro in Evropsko unijo ukinili. In, eh, Dejansko kadar se to področje zruši, nimamo več na čem nadaljevati. Gospod Van Nistelrooy, hvala. Uh, gospod predsednik, gospod predsednik komisije, gospa predsednice. Uh, Dejansko nek napredek je bil dosežen. Imamo dogovor o finančni uredbi, imamo direktivo o energetski učinkovitosti. To so pomembni dosjeji, na katerih smo prišli do pomembnih rezultatov. Ampak kot koordinator za regionalno politiko pa mislim, da je še zelo malo napredka bilo doseženega pri večletnem finančnem okviru. Če dogovora ne dosežemo, ne bomo mogli uresničevati novih uredb in izgubili bomo leta dela v tem kriznem obdobju. Kar pa zadeva strukturne sklade, je treba povedati, da imamo tu številne vrzeli. Pomembni dosjeji, za katere je Evropski parlament so zakonodajalec, so padli v koš. In predstavniki kohezijske politike bi morali imeti možnost povedati svoje, tudi kadar se govori o večletnem finančnem okviru. Eh, poglejte si 174. člen Lizbonske pogodbe in videli boste, da je v njej napaka. Zato bi danes prosil svet naj popravi svojo smer. Sicer se o večletnem finančnem okviru ne bo skupaj odločalo. Velika skupina poslancev je že postavila to vprašanje in uh, sicer očitno ne upoštevati Lizbonske pogodbe. In mi se želimo v odboru lotiti te naloge že 11. junija. Hvala. Gospod Kelenan je pravkar čestital generalnemu sekretarju za rojstni dan. Tudi jaz mu hotel seveda čestitati. Hvala, da ste mi pri tem pomagali. Generalnemu sekretarju želim čestitati pa tudi še nekemu drugemu članu ker pa je to zelo poseben član, sem počakal, da je v dvorani in sedaj je tu. Nekdanji predsednik parlamenta Jerže Buzek ima danes tudi rojstni dan in mu prisrčno čestitamo. Vse najboljše. Jerže, hotel sem ti čestitati skupaj z generalnim sekretarjem, ker se mi zdi tako dobro da sta generalni sekretar in predsednik doslej imela skupaj rojstni dan, sedaj pa je to ločeno in imamo dva razloga za prazno, praznovanje. Sedaj pa za skupino SND gospod Jorgensen. Mikrofon. Evropa befinder se med i en økonomisk krise. Flere lande har været på randen af decideret. Gospodarska kriza. Številne odločitve so bile sprijete, dobro vemo, da se brezposelnost povečuje in rast zaustavlja. Zato mora Evropska unija ponuditi konkretne rezultate in zato je sedaj nujno potrebno, da se države članice združijo ob eh, želji za razvoj in v optimizmu. To nalogo je dansko predsedstvo opravilo z uspehom. To sicer ne pomeni, da smo rešili svet in da je sedaj kriza rešena in eh, da je Evropa sedaj znova na pravi poti. Ne. Ampak to pomeni, da je v času danskega predsedstva v zadnjih šestih mesecih prišlo do odločitev, ki predstavljajo usmeritev v pravo smer. Dinamična Evropa, varna Evropa, zelena Evropa. Dansko predsedstvo je pripeljalo konkretne rezultate v dogovorih, ki jih imajo vpliv na življenje vseh evropejcev. Sedaj imamo 25 milijonov brezposelnih, predvsem med mladimi se brezposelnost povečuje in ti izgubljajo upanje. Imamo pa zanimive pobude za rast, pakt za rast v Evropi, s pomočjo katerega naj bi ustvarili na deset tisoče novih delovnih mest. In ob tem ta pakt ne bi smel ošibiti solidarnosti. Pa še druge pomembne korake smo storili naprej. Direktiva o energetski učinkovitosti. To je direktiva, ki je seveda ambiciozna na okoljski ravni, hkrati pa je to zakonodaja, ki lahko prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest, kar dveh milijonov novih delovnih mest do leta 2020. Torej, Doseženi rezultati so zelo pomembni. 250 pomembnih odločitev za evropske državljane. Evropa je lahko ponosna na to, Evropski parlament je lahko ponosen na to. In tudi dansko predsedstvo je lahko na to zelo ponosno. Hvala. Rode Jens. Øh, Najlepša hvala. Mislim, da imamo dovolj dobrih razlogov za to, da čestitamo danskemu predsedstvu. In dovolite mi, da zahvalo izrečem tudi ministru za zunanje zadeve, ki je opravil izjemno pomembno delo in drugim ministrom, ki so eh, sodelovali tudi z Evropskim parlamentom in to ne glede na njihove politične barve. Sedaj pa še nekaj, kar bi želel izpostaviti. Eh, v govoru je gospa Torning Schmidt omenjala, da je evropejka po srcu in govorila je veliko o solidarnosti. Preseneča pa me, da je predsednica vlada prejšnji teden v danskih medijih, eh, da ni zauzela določene distance od finančne unije in da ni rekla, da si Danska ne more prevzeti odgovornosti za finančne probleme drugih držav, ampak se je odločila, da bo referendum prestavila. In zato naj se navežem na besede predsednice vlade v nekem nedavnem govoru, v katerem je bila vprašana, katera mednarodna organizacija je bila v naši zgodovini eh, zmožna storiti to, kar je Evropska unija uh, storila v zadnjih šestih mesecih. Poslušajte, to so izredno težke, velike besede, ki se lahko uporabijo res ob izredno velikih priložnostih. Ampak kako lahko. Uh, govorite tako ob tem, ko referenduma ne bo. Ob tem, ko so bile v Evropski uniji sprejete tako pomembne odločitve, bi to moralo pripeljati do referenduma, gospa ministrica. Hvala lepa. Gospe in gospodje, prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo. Naslednja govornica je gospa Turunen. Za minuto izvolite. Gospa predsednica vlade, dobrodošli ponovno v Evropskem parlamentu. Eh, nekoč si že rekla, da razumeš vse tiste mlade, ki se borijo proti brezposelnosti, zato ker nimajo nobenega upanja za prihodnost, tako kot tvoja generacija v 80-ih letih. Namreč problem brezposelnosti uh, ni izginil od januarja do danes, vendar pa imamo nekaj novega pred seboj. Sedaj se bolj osredotočamo na rast, na možnost ustvarjanja. Uh, Eh, novih delovnih mest in eh, ustvarjanja rasti. Pred šestimi meseci se je govorilo samo o krčenju sredstev, sedaj pa se le govori tudi o rasti in zaposlovanju. Poleg tega je v sklepih Evropskega sveta omenjena tudi zagotavljanje delovnih mest za mlade in to je gotovo zasluga danskega predsedstva, za katero eh, se mu zahvaljujem. Mislim, da je Danska s svojim predsedstvom eh, po, dobro upravila zadnji izpit v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala, besedo dobi gospa Rozbah za minuto in pol. Danska je prevzela predsedovanje v zelo težkem trenutku, v kriznem trenutku v katerem je bilo treba vse energije usmeriti v to, da se je govorilo o proračunu unije, o paktu, o spremembah, institucionalnih spremembah in tako naprej. Ni se pa govorilo dovolj o notranjem trgu in o izkrivljanju konkurenčnosti. Govorilo se je zelo veliko o delovnih pogojih, seveda Ti so bili izredno težki za eh, dansko predsedstvo in zato se zahvaljujem ministru za evropske zadeve, gospodu Vanemu, ki je bil zelo pogosto prisoten tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala, Nikolaj. Eh, zelo zadovoljna sem tudi, da eh, ste v času vašega predsedovanja govorili o odpornosti na antibiotike in o zdravilih. Govorili ste tudi o nevarnih in kemičnih snoveh. Torej, to so vrtnice na eni strani, na druge pa imamo tudi trnje. Ni se uspelo eh, prenoviti skupne ribolovne politike, ravno nasprotno. Odločilo se je, da eh, ribi, evropskemu ribištvu ne moremo zagotavljati ustrajnosti. To pa gotovo ni dober rezultat. Vsekakor pa čestitam danskemu predsedovanju za profesionalno izpeljano nalogo. Hvala. Gospod Andreas Mölcer, izvolite. Hvala. Vsi vemo, da ljudje po Evropi EU, v EU vidijo nekega moloha, kjer se sprejemajo odločitve za zaprtimi vrati in kjer se ne upošteva volja ljudi. Danska neki eh, cilj, da bi omejili dostop do eh, podatkov, bi bil seveda velik udarec eh, za prizadevanja za večjo transparentnost, ampak hvala Bogu ste od tega odstopili, kar zadeva šengensko reformo in če se pri tem govori o renacionalizaciji, to prav gotovo pretirano, saj sodi v pristojnost držav članic, ki imajo odgovornost do državljanov in državljank ne gre za protievropski sklep sveta, temveč eh, v tem primeru je eh, vse enkrat bila ustavljena, eh, bil, bil, bil usta, ustavljen mm, na volja pod vedno večjem centralizmu. Kopenhagen, ki se vedno vidi kot most med državami z evrom in brez evra, je na področju finančno-političnega samoodločanja popustil te um, temu eh, centralizmu in predvsem eh, nekako eh, se tudi strinjal s tem, da nastaja vedno več dolgov. In zato so verjetno tudi odpovedali referendum o tesnejši povezavi Danske z euroobmočjem. Ampak kljub temu je treba povedati, da so prizadevanja danskega predsedstva za večjo vzdržnost se izkazala kot neuspešne v Evropski uniji dolžnikov. Gospod Rafaele Baldasare, hvala, predsedujoči. E, želim najprej čestitati danskemu predsedstvu za odlično upravljeno delo in za pomembne rezultate, ki so jih dosegli v evropskem semestru. Predvsem čestitam za odlične pogajalske eh, zmožnosti, ki so prispevale e, tudi k zaključku absurdne razprave o dodelitvi sedeža za sodišče za patente. Kot poročevalec eh, sem obžaloval to, da se je končno glasovanje prestavilo, zato ker se je svet tako enostransko odločil. Zato želim poudariti, da tak način dela ni spremljiv. Tak način dela močno spodkopava medinstitucionalno ravnotežje v Evropski uniji, ki je bistvenega pomena in še zlasti pri taki temi, ki lahko spodbudi eh, konkurenčnost in rast na pomembnih področjih Evropske unije. Tukaj Zlasti na tem področju je Evropski parlament imel zelo programsko usmerjeno um, stališče in zato

Ja, ena leto. Hvala, gospod Lopes Aguilar, za minuto. Uh, gospod predsedujoči, gospa predsednica vlade, dansko predsedstvo smo zelo pričakovali, uh, saj je vaša država prevzela te vajeti v zelo težkem trenutku. In kljub Eh, direktivi o energetski učinkovitosti, pa bilanca eh, vašega predsedstva ni pozitivna, predvsem zaradi Schengna, zato ker eh, območja svobode gibanja ne moremo omejevati na drugi strani brez upoštevanja parlamenta, ki predstavlja tukaj 500 milijonov evropskih državljanov. In takšno sprejemanje odločitev hkrati tudi pomeni, da se ne upošteva to, kar je bilo tudi povedano v Kopenhagnu, solidarnost, eh, za kar, kar je tudi zapisano v pogodbi o delovanju Evropske unije. Namreč vprašanje ponovnega vzpostavljanja notranjih meja je skupno vprašanje. Isto je skupno vprašanje tudi vprašanje zunanjih meja Evropske unije. In zato bi za konec povedal dve stvari. To je vplivalo na celoten svežen eh, za azil in za šengensko območje. In drugič, eh, politična unija se ne more identificirati z bančno unijo in, eh, in s finančno unijo. Eh, unijo, temveč eh, z unijo državljanov. Eh, gospod Lopes Aguilar, modri karton ponuja gospod Lokegart, ali sprejmete njegovo vprašanje? Gospod Lokegart, izvolite. Hvala lepa. Želel bi izkoristiti to priložnost in se oglasiti v zvezi s točko, ki so jo omenjali že drugi. In zato naj se najprej vsem zahvalim za odlično sodelovanje in tudi danskemu predsedstvu. Ampak le razmislek. Predsedstvo mora sedaj gotovo veliko razmišljati o krizi. Besedo ste dobili zato, da postavite vprašanje. Torej, besedo lahko dobite, zato, da postavite vprašanje predhodnemu govorniku. To ni eh, postopek catch the eye. Morda ste dvignili na listek napačne barve, zato me zanima, ali imate vprašanje za gospoda Aguilarja, zato sem vam dal besedo. Ne, jaz sem želel govoriti o predsedstvu. Ne, oprostite, to bo prišlo na vrsto v postopku pritegni pozornost predsednika. Torej, eh, Besedo ima naslednji govornik, ki je na seznamu gospod Kalfin. Za minuto izvolite. Oh, uh, Hvala lepa. Hvala danskemu predsedstvu in zlasti zunanjemu ministru Vanenu za obravnavanje zelo težkih dosejev, ki, ki ga je predstavljal finančni okvir za več let. Kaj se je zgodilo med danskim predsedstvom? Menim, da ste usmerili razpravo in s tem ustvarili dobro podlago za prihodnje razumevanje in za prihodnji dogovor. Na mizo ste dali nekaj zelo pomembnih tem za Evropski parlament, kot je naprimer področje lastnih sredstev oziroma verov. Optimističen sem, da bomo dosegli napredek v prihodnje. Hvala tudi za dobro medinstitucionalno sodelovanje vključno s tem, da ste prvič dali priložnost parlamentu, da spregovori oziroma da ne govori svet za splošne zadeve, tudi ko gre za večletni finančni okvir. In hvala za dobro podporo danskega predsedstva svetu, sklepom sveta. Menim, da ste dosegli dober dogovor v zvezi z večletnim finančnim okvirjem. Hvala. La dedicacia Catch the Eye, δίνω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Greš. Zdaj pa postopek CashDI. Gospa Gresler ima besedo. Gospod predsedujoči, gospa predsednica, sedaj ta kot poročevalka odbora za proračun in proračunski nadzor smo zaključili dva postopka in sicer finančno uredbo, s tem imamo pravila za naslednjo obdobje večletnega finančnega okvira in postopek OLAF od oktobra 2008 je Ta uredba čakala v svetu in na osnovi rezultatov polskega predsedstva se končali ta postopek, zato se vam želim zahvaliti. To sta dve, dva zelo angažirana finančna uradnika, sta uh, bila zelo učinkovita, manjkala nam bosta v prihodnje, kajti za finančne interese Evropske, institut, Evropske unije imata velike zasluge veli, uh, in uh, iskrena zahvala. Gurmaj. Gospa Gorma ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospa premijeka. No, pred šestimi meseci smo rekli, da imamo visoko pričakovanje od danskega predsedstva. Ne le zato, ker ga vodi ženska, ampak tudi zaradi ambiciozne agende in številnih izzivov, ki so bili pred vami. Šest mesecev je kratek čas za izpolnitev teh pričakovanj, ampak menim, da so sklepi Evropskega sveta taki, da nam dajo razloge, da verjamemo, da se lahko še veliko doseže. Zlasti imamo v mislih eh, davek na finančne transakcije. Menim, da so bile to prednostne naloge danskega predsedstva, pri katerih bi morali doseči te cilje. Hvala danskemu predsedstvu, zlasti ministru Vanenu, za trdo delo doslej. Hvala za prizadevanje tudi na področju enakosti med spoloma. Menim, da je bil dosežen napredek, kar zadeva udeležbo žensk v različnih upravah in nadzornih svetah. In hvala za obravnavo tudi direktive o nosečnicah. Menim, da ne smemo opustiti evropskega socialnega modela in naših vrednot. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gormaj. Gospod Kelly je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se želel zahvaliti premijejki za odlično upravljeno delo med predsedovanjem Danske. Ta razprava se bo seveda nadaljevala. In pripričan sem, da bomo dosegli naprede tudi v času, ki je pred nami. Veseli me, da smo dosegli dogovor o pristojbinah za gostovanje In tudi dogovor, ko gre za direktivo o energetskih prihrankih. Irska bo predsedovala v prvi polovici leta 2013 in upam, da bomo tudi mi lahko dosegli veliko stvari med našim predsedovanjem, podobno kot eh, Danska v svojih šestih mesecih. Še enkrat hvala Danski. Hvala, gospod Kelly, zdaj pa gospod Lokegard. Izvolite, gospod Lokegard. Sem jaz lep fiksak, so er, er je, so je gledal fredo. Kot sem rekel že prej, se veselim tega, kar je storilo dansko predsedstvo. Veselim se, veselim se uspehov danskega predsedstva in minister za evropske zadeve gospod Vamen je opravil odlično delo, nekaj pa je manjkalo. V zadnjih šestih mesecih se je razpravljalo e, o Evropi, predvsem o Nemčiji se je razpravljalo o tem, kako doseči večji napredek, kako eh, ustvariti zaupanje med prebivalstvom. Vendar dansko predsedstvo nekako ni bilo vodilno v tej razpravi. Moralo bi izkoristiti to priložnost za usmirjanje te razprave ampak upam, da lahko pred, torej, da, bo, eh, da boste še naprej sodelovali s parlamentom v tej razpravi. Najlepša hvala, gospod Andrej Bronk. No, tisti, ki spodbuje evropske projekte, vidijo kot dobre evropejce, ampak menim, da gre to v smeri uničenja posebne evropske identitete. Danska je podpirala tudi pristop Turčije k Evropski uniji, vendar je to država, ki se ne sklada z evropskimi vrednotami. Januarja ste obljubili, da bodo priseljenci deležni nebirokratskega dostopa. No in kaže, da ste to obljubo izpolnili. Frontex vem, da ne omogoča dolgega zadržanja priseljencev, mislim pa, da se pravila ne izvršujejo. In ne smemo dopustiti, da bo Evropska unija preplavljena s priseljenci iz tretjega sveta. Hvala. Frau. Hvala, gospa Jakonce. Arvoisa puhemies, varmaan ulkopuolista maailmasta saattaa tuntua erikoiselta. Hvala No, menim, da se zunani svet sprašuje, zakaj se trepljamo po hrbtu, ko pa so trgi jezni zaradi krize. Vrh na prejšnjega tedna je bil katastrofa brez primere. Grozno je bilo gledati, kako so države članice druga drugo obveščale in pošiljale mešana sporočila sveta. To je bilo prav grozno. Kot smo videli pri patentnem svežnju, so bila obravnavane pomembne tehnične zadeve sredi noči. Dejstvo pa je, da če ne spiš več kot 24 ur, ste v podobnem stanju kot nekdo, ki je opit in ne more voziti avtomobila. Take odločitve se ne bi smele sprejemati v takšnih okoliščinah. Gospa premijerka, kako je lahko do tega prišlo in kako se lahko temu izognemo v prihodnosti. Hvala. Danke. Hvala še gospod Luhan, hvala gospod predsednik. Hvala dansko predsedstvo je se je moralo soočati s, z veliko krizo tudi med eh, institucijami, kar zadeva šengenski ve, eh, mehanizem. To je eh, transnacionalni mehanizem, ki se tiče državljanov. In bolje bi bilo, če Evropski parlament ne bi stal ob strani pri sprejemanju tako, tako pomembne odločitve. Danska je znana kot odprta država, kar zadeva sprejemanje odločitev, kar pa zadeva Evropski parlament. Eh, Ta način sprejemanja odločitev ni bil dober. Upam, da bo ciprsko predsedstvo eh, srečno zaključilo ta postopek in da bo ustrezno upoštevalo tudi Evropski parlament kot eh, organ so v okviru so, kot so zakonodajalec. Sedaj pa za komisijo gospod Šivkovič. Šivčovič. Hvala, gospod predsednik, gospa predsednica vlade, poslanke in poslanci. Mislim, da je to bila zelo bogata razprava, ki kaže eh, to, kar so povedali različni poslanci. To je bilo trdo delo, dinamično predsedstvo in mislim, da je doseglo veliko konkretnih rezultatov. Napredek pri številnih dosjejih je bil jasen in komisija to zna ceniti. Eh, naprimer pri energetski učinkovitosti, patentu in Schengenu, bo potrebno še nadaljno delo, torej to je jasno. Pri vseh teh področjih potrebujemo več ambicij, več Evrope in tudi jasno prednost komunitarni metodi. E, cenim e, prizadevanje danskega predsedstva, prizadevanja danskega predsedstva, predvsem pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru in o tem, kako je organizirala ta pogajanja vaše predsedstvo, je podalo pogajalsko škatlico, ki je dobra osnova za nadaljne delo in do konca tega leta nam bo uspelo zaključiti ta pogajanja. Zelo jasno ste povedali, da je potrebno dobro sodelovanje z delegacijo Evropskega parlamenta. Bila so redna srečanja in mislim, da ste Eh, postavili temelje za ta pomemben dosje, tako da bomo pogajanja lahko resnično končali do konca tega leta. Razen tega želim povdariti, da smo z odprtjem pogajanj s Črnogoro in s podelitvijo statusa kandidatke Srbiji in tudi napredek pri drugih eh, balkanskih državah je vaše predsedstvo poslalo jasen signal evropske eh, kooperacije in solidarnosti tem državam, tako da eh, imajo boljše perspektive za to sodelovanje. Da končam, gospod predsednik. Želim eh, se zahvaliti ministru Vamenu, ki je deloval zelo profesionalno in tudi drugi. Vse to nam je uspelo doseči napredek eh, in sicer pri upravljanju agencij v prihodnosti z Evropskim parlamentom in z delegacijo parlamenta pod vodstvom gospe Jute Haug smo tesno sodelovali in prepričan sem, da bo skupen pristop o načelih nam omogočil, da prepričimo situacije, s kakršno se soočamo sedaj pri Evropskem patentu in da bomo v stanju uh, uh, bolje zastaviti in organizirati delo agencij v prihodnje. Hvala, da ste mi dali besedo, gospod predsednik. Še enkrat najlepša hvala danskemu predsedstvu za velika prizadevanja in za velike in dobre rezultate. Hvala, gospod Ševčovič. Ne vem, kaj je zdaj bilo v dvorani, en hrup sem slišal. Upam, da se ni nič zgodilo. Okay, uh, Hvala, gospod Ševčovič. Sedaj pa dajem besedo gospi Torning Schmidt. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, predsednik komisije, vodje političnih skupin, poslanke in poslanci. Najlepša hvala za to razpravo in predvsem eh, se želim najprej zahvaliti za prijazne besede, predvsem namenjene ministru za evropske zadeve Nikolaju Bamnu. Mislim, da je to dober znak, da, vsi, eh, da se vsi tikate sedaj po tem predsedstvu z Nikolajem in da zelo cenite njegovo delo. Hvala. Eh, zelo pozorno sem prisluhnila vašim pripombam in ugotovila, da, eh, smo, da se čutimo zavezane temu, da bo Evropa spet bolj uspešna, da ustvarimo rast in da. Eh, delovna mesta za številne brezposlene v Evropi. Naše predsedstvo je poskušalo storiti prav to v zelo težkih časih in ne na zadnje zaradi dela, ki ga je opravila ta hiša, nam je uspelo storiti velike korake v pravo smer. Sedaj pa moramo zagotoviti, da bomo lahko uspešni tudi še naprej in nadaljevali bomo s temi prizadevanji v svetu. Nedvomno je tako, ko nas gledajo evropski državljani in ko poslušajo to razpravo, potem si želijo predvsem, da bi skupaj išli iz krize, da bi ustvarili rast in delovna mesta v Evropi. To zahteva popolno uporabo metode skupnosti. Kaj to pomeni? Včasih to pomeni, da imamo vroče razprave o. Eh, temah, kjer, er, kjer se razhajamo. To je bilo vedno tako in tako je bilo tudi v času danskega predsedstva, ampak to nas ne sme prestrašiti, kajti tako pač je, ko je treba skleniti kompromise, včasih se strinjamo, včasih pa ne. Vendar vedno je naš cilj skupen in sicer, da služimo Evropi in državljanom in državljankam. Želim sedaj se odzvati na najpomembnejše teme, ki ste jih omenili. Mnogi ste upravičeno opozorili na to, da smo še vedno v mračni gospodarski krizi in to je res. E, tako je bilo in tako bo verjetno še nekaj časa ostalo. Vsak dan e, se odzivamo na posledice ekonomske krize. E, imamo na tisoče brezposlenih v Evropi in zato sem vesela, da ste z mano zaskrbljeni in da se za, z, prizadevate za udejanjanje Evropskega pakta za rast in uh, ustvarjanje delovnih mest. Nekateri ste rekli, da to, dovolju, da to ni dovolj, mogoče imate prav, ampak to je luč v temi, ki ustvarja upanje, da bomo lahko ponovno ustvarili rast in delovna mesta v Evropi. Tudi eh, v četrtek in petek na Evropskem svetu smo se pogovarjali o tem in ne dvomim nikakor o tem, oziroma svetu sem seveda predlagala, da želimo okrepiti sodelovanje s parlamentom pri tem in sicer pri ustvarjanju rasti in delovnih mest in da bi sprejemali določene odločitve hitreje. Seveda je pomembno, da vsaka država eh, eh, upošteva tudi vlogo Evropskega parlamenta in to sem zelo odločno povedala na Evropskem svetu. Upam, da se vsi strinjamo, da uh, smo vsi enega mnenja, da imajo evropski državljani uh, upravičeno pričakovanje glede tega. Eh, Dor, nekateri ste govorili o večletnem finančnem okviru. Želim se prisrčno zahvaliti vsem v tej hiši, ki so sodelovali v tej razpravi. Imeli smo konstruktivn in zelo tesen dialog eh, pri teh pogajanjih in sicer na vseh ravnih v celotnem času predsedovanja. Storili smo vse, da spoštujemo pristojnosti, ki so dodeljene Evropskemu parlamentu in eh, seveda smo poslušali mnenje parlamenta in ga posredovali svetu. Eh, uh, upam si reči, da smo imeli pri tem dosjeju najtesnejše sodelovanje med predsedstvom in Evropskim parlamentom doslej. Vem, da nas čaka še težek čas, ampak vključitev Evropskega parlamenta se bo nadaljevalo v enako konstruktivnem duhu, kot se je začelo, o tem sem prepričana. Nekateri ste omenjali patent in uredbo o patentih. Uh, Seveda sem si zabeležila vaše pripombe, kar zadeva patente. Naj vas spomnim na to, da je Evropa čakala več kot 30 let na rešitev. In če čakaš 30 let, veš, da bo rešitev tirjala kompromis. Razumem, da bo Evropski parlament septembra še naprej razpravljal o tem in upam, da da bo Evropski parlament eh, se zavedal svoje odgovornosti in pomagal najti dokončno rešitev za ustvarjanje rasti in delovnih mest v Evropi. Nekateri so rekli, to ni dovolj dobro, želimo si nekaj drugega. Razumem, da imajo nekateri tako stališče, ampak kljub temu vas pozivam, da naj da moramo preprečiti, da bo nastala situacija, ko bo boljše sovražnik dobrega. Gospe in gospodje, zelo vesela sem bila slišati v današnji razpravi to, da ste predvsem povdarjali zeleno agendo. Vsi veste, da ni bilo lahko spodbujati to zeleno agendo v času krize, vendar sem ponosna na rezultate, ki smo jih skupaj dosegli na tem področju, predvsem, ko govorimo o energetski učinkovitosti. In dovolite, da se še posebej zahvalim komisiji, predsedniku komisije Barozu, glede za stalno spodbujanje eh, zelene ekonomije. To je storil v Riju in tudi v zadnjih šestih mesecih in vem, da bo to delal tudi še naprej. Eh, eh, zavezanost gospoda Baroza zato je ključnega pomena in hvala komisiji za to. Gospe in gospodje, Evropska unija je najboljši okvir, ki si ga lahko predstavljamo za premagovanje izzivov, s katerimi se soočamo danes in se bomo jutri. Kriza, v kateri smo in rešitve, ki jih eh, iščemo in najdemo, kažejo, da tudi če se ne strinjamo vedno, eh, nismo. Eh, se ne oddaljujemo drug od drugega, kažemo solidarnost in to naj tako ostane. Vsak ve, da je Evropa še vedno v resni krizi, vendar odločitve, ki jih sprejemamo skupaj, bodo korak za korakom vodile iz krize in v lepšo prihodnost. Prepričana sem, da nas bodo sodili po naših, mož, naših zmožnostih za sprejemanje kompromisov. Politične voditelje danes ocenjujejo po rezultatih in ne po namenih. In to, kar si pričakujejo evropski državljani, so rezultati. Pričakujejo si rešitve in poskušali smo eh, izpolniti to dožnost v zadnjih šestih mesecih in tudi v prihodne bomo to delali. Torej, Evropa naj po pesimizmu zadnjega časa spet gleda v čas blaginje rasti in optimizma. Vem, da je to možno, vendar možno bo samo, če se bomo čutili temu vsi zavezani. Hvala za vašo sodelovanje, vaše sodelovanje. Hvala, gospa ministrica vlade. S tem smo končali razpravo o pregledu danskega predsedstva in za nekaj minut prekinjamo zasedanje.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 gospod minister Vamen, prisrčna hvala. Nikolaj, good to see you. Thank you very much. So, meine Damen und Tako, gospod in gospodje, prosim, da sedete. Nadaljujemo z razpravami.